Hvala lepa, gospe in gospodje. Vem, da je to zelo poln dan v Evropskem parlamentu, veliko zasedam poteka tudi predstavitve, zato vseeno prosim poslance in poslanke, da sedejo. So, good afternoon, and I'd like to... Pozdravljeni torej, pozdravljeni tudi kandidatka za komisarko, gospa Elzbieta Bienkovska. Pozdravljeni tudi gospod Buzek, predsednik odbora za industrijo, raziskave in inovacije. Sama sem bila prej v tem odboru tudi jaz in uh, drugi veste, da je to skupno zasedanje odbora IMKO in ITRE. Prav tako pozdravljam člane odborov Envi in Juri, ki sta pridružena odbora, in tudi poslance odbora Tran, ki so bili povabljeni na zasedanje. Odbor za notranje trg je odbor, ki je odgovoren za delovanje enotnega trga, vključno z ukrepi namenjenimi temu, da se določijo in odstranijo potencijalne ovire pri izvajanju enotnega trga, vključno z digitalnim zato da bi spodbujali gospodarske interese potrošnikov in tudi izvajanje politik v zvezi z enotnim trgom ter pravicami potrošnikov. Veselimo se že predstavitve gospe Benkovske. Zanima nas, kako bo njen pristop pomagal na tem področju in kako bo kandidatka za komisarko naslovila vprašanje na tem področju. Upamo, da bo komisarka spoznala, kakšne pomisleke imamo v odboru INKO, zato da bi konkretno pomagali podjetjem, da bi poskrbeli za nova delovna mesta, za rast in tudi za mala in srednja podjetja, potrošnike in delavce. Besedo dajem sedaj gospodu Bušku. Hvala lepa, gospa so predsednica. Hvala, Viki. Pozdravljeni vsi, še posebej pa želim pozdraviti kandidatko za komisarko, gospo Elzbieto Bienkovsko. Pet odborov sedi tukaj, poslanci iz petih odborov, kako je povedala moja predhodnica, ona je predsednica odbora IMKA. Pozdravljeni tudi predstavniki Evropske družbe in Evropejcev, nevladne organizacije pozdravljeni tudi predstavniki industrije in pozdravljeni tudi vsi, ki nas spremljate na spletni strani Evropskega parlamenta. Odbor ITRE je odgovoren za industrijo, podjetništvo in mala in srednja podjetja. Zato je to zelo pomemben del portfelja kandidatke za komisarko. Če razmišljamo o konkurenčni Evropi, moramo razmišljati tudi o raziskavah, družbi, inovacijah, razvoju omrežji, energiji, vesolju, tudi podnebju. Vse to je v pristojnosti odbora ITRE. Nekatera vprašanja pa so pomembnejša. In ta vprašanja so omenjena tudi v portfelju gospe Bjankovske. V naslednjih petih letih nas čaka zelo veliko izzivov in uh, z veseljem bomo prisluhnili, kako bo kandidatka za komisarko poskusila ta vprašanja rešiti. Najprej nekaj tehničnih napotkov na samem začetku razprave. To pomeni, da bo predstavitev poslancem omogočila, da ocenijo kandidatko. In sicer, da ocenijo, ali je kandidatka ustrezno usposobljena za to, da je del kolegija in ali je usposobljena, da opravlja specifične naloge, ki so ji bile zaupane. Torej, ali je sposobna opraviti naloge v okviru tega portfelja. Vsi poslanci imate na voljo štiri dokumente, njen življenjepis, izjavo o namenu in tudi izjavo o finančnih interesih in kopijo pregleda te izjave strani odbora Juri in tudi odgovore na vprašanja, ki so prevedeni v vse jezike. Postopek bo naslednji nič ne bomo spremenjali, pa vseeno bom še enkrat ponovil. Kandidatka za komisarko bo podala uvodno izjavo, ki ne sme biti daljša od 15 minut, potem bo imela na koncu razprave še 5 minut na voljo za skletno izjavo. Vprašanja. 45 vprašanj bo dobila od evropskih poslancev iz različnih odborov, predvsem pa iz odborov Inko in Itre. Do besede bodo prišli tudi odbori Envi, Juri in Tran. Ampak eh, vaš čas bo nekoliko omejen, zato ker ste pač pridruženi odbori. Načelo bo ostalo enako, torej načelo ping-pong. Vsak bo imel tri minute in sicer eno minuto na voljo za postavitev vprašanja in potem dve minuti za odgovor. Zelo pomembno je, da se držimo določenega časa. Torej, poslanci bodo imeli pet sekund manevrskega prostora, gospa kandidatka za komisarko, vi pa boste imeli deset sekund manevrskega prostora. Deset sekund dlje boste lahko spregovorili, kaj ti časa se moramo držati. 45 vprašanj nas, časa, nas čaka, na voljo pa imamo samo 3 ure časa. Prvi krok vprašanj bodo zastavili predstavniki političnih skupin. Tolmačenje je na voljo v 23 jezikih, zato lahko vsi govorijo v svojem jeziku. Seja se prenaša na spletni strani parlamenta, to je jasno, Sedaj pa predlagam, da prejdemo na glavni del našega zasedanja. Kandidatka za komisarko bo spregovorila za 15 minut.